Dear colleagues, welcome back. Kolegice in kolegi, pozdravljeni nazaj. Želim vam uspešno novo leto, upam, da ste se lepo spočili med prazniki. Zdaj bomo spet začeli z delom. Imamo skupno sejo odborov Ekon in odbora za proračun predsedoval bom z podpredsednikom odbora za proračun Petrem Srvamo, govorili bomo o FSU 2. Mislim, da nekaj veliko za reči. Čakajo nas pomembni zakonodajni dosjeji, prav tako pa moramo oceniti izvajanje vsega zakonodaje za enkrat, to bosta naredila naša soporočevalca. Nobene potrebe ni potem, da bi omenjal, kako pomembno je to za prihodnost gospodarstva v Evropski uniji, kajti želimo izboljšati izvajanje naložbenega načrta in upamo, da bo to podaljšanje možnost, da bomo izboljšali uspešnost naložbenega načrta za to, da pripelje do boljših naložb v Evropi. Zdaj pa bo besedo dobil so predsedujoči. Gospod Srvama, izvolite par komentarjev, če želite. Mislim, da nekaj je za dodati. Hvala, gospod Gualtieri. Mislim, da lahko spremljamo dnevni red, kar zadeva sporočila, povedati želim le to, da se od novembra 2015 nismo sestali, ampak smo imeli tri ocene strani komisije v zvezi z uporabo jamstva in v zvezi z delovanjem EFSI. Prav tako nam je Ersten Jan podal oceno izvajanja te uredbe. Vemo, da obstaja predlog 2.0. 5. decembra je svet podal svoj predlog, takšno je trenutno stanje, mi pa smo tukaj, da spregovorimo o tem, kako bi lahko nadaljevali. Morda bi kar začeli. Najprej dobita besedo ali gospod Bulman ali pa gospod Fernandeš. Poročovate torej, odločite se. Jaz jo krije sodal s komprimerom. Hvala lepa. Pozdravljeni vsi, želim vam lep dan in tudi srečno novo leto. Upam, da bo to dobro leto za Evropski parlament, za institucije in za Unijo v celoti. 500 milijonov državljanov nas potrebuje. Mislim, da lahko rečemo, da je EFC, torej Evropski sklad za strateške naložbe, zgodba o uspehu. Tudi danes. To ne pomeni seveda, da ga ne moremo še izboljšati, to ne pomeni, da ne moremo izboljšati pristopa, ki smo ga ubrali preučiti moramo izvajanje tega načrta in pogledati moramo, kako bi lahko zadeve izboljšali v prihodnosti. Prvi cilj je bil, da bi mobilizirali 315 milijard evrov, vključno s tem, da bi zagotovili priložnosti za MSP-je izvajanje v zvezi z MSP je boljše od pričakovanj. 388 podjetij po vsej Evropski uniji je bilo deležnih naše podpore in v vseh 28 držav članicah se številka samo veča. Pred mesecem dni se je številka večala v 27 državah, zdaj pa se torej v 28. Preostali del sklada, tisti, ki ni namenjen MSPM, se premika nekoliko počasneje. Pred letom dni smo še vedno govorili o faktorju množenja, ampak zdaj je vprašanje, kako lahko preidemo onkraj tega kako bi prišli z 315 na 500 milijard evrov. Sveda, za to bomo potrebovali nekaj časa, preden bomo razumeli, kako to vpliva na oblikovanje delovnih mest. To je bil eden glavnih ciljev tega načrta. Evropska unija še vedno potrebuje naložbe, Evropska unija mora še vedno popraviti pomankanja na trgu. Še vedno se pojavlja vprašanje dodatnosti. Definicijo v uredbi bi stežka izboljšali. Vprašanje je, ali tisti, ki izvajajo sklad, dejansko upoštevajo to opredelitev naložbeni odbor in Evropska investicijska banka morata pravilno tolmačiti duh uredbe in v tem primeru bi morali natančno prebrati opredelitev dodatnosti. To je cilj, ki ga moramo imeti pred očmi. In to je zelo pomembno tudi za Evropski parlament, že od samega začetka. Pogledati moramo tudi geografsko uravnoteženost. Sveda, ta sklad ne bo nadomestil kohezijske politike, to je jasno. Ampak pomagal naj bi premostiti pomankanja na trgu. Kohezija je eden od, eno od meril upravičenosti za dodeljevanje sredstev iz tega sklada. Zato je zelo pomembno, da imamo dobro geografsko porazdelitev in tudi porazdelitev po različnih sektorjih. Ampak države članice, regije morajo prevzeti lasništvo nad tem procesom in zavedati se morajo, da ta sklad, sklad EFSI, predstavlja veliko priložnost. Mislim, da nekaj ni šlo dobro ali pa vse, da bi lahko šlo bolje. Gre za aplikacijo za nasvete glede naložb to bi naj pomagalo pri naložbah. In služilo naj bi kot neke vrste vozlišče za lokalne in regionalne oblasti. Evropska investicijska banka za enkrat posoja v najmanjšem znesku 16 tisoč evrov. Potrebujemo pa neko platformo med državami članicami, ki bi bila namenjena pomembnemu cilju, naprimer premiku k energetski uniji. Te platforme bi lahko potem povezale manjše projekte, lahko bi omogočile, da bi vzpostavili celovit pregled za celotno Evropsko unijo. Mislim, da bi to morali dejansko uvesti. Veliko dela nas čaka, veliko izboljšav še moramo upeljati, veliko se moramo tudi naučiti iz eh, izvajanja tega sklada, ampak po mojem mnenju je to bila zelo pozitivna spodbuda za Evropsko unijo, zato da bi spodbujali naložbe in zagotavljali delovna mesta. Zdaj pa poročevalec Ekon, Udo Pulman. Ja, herzlichen Dank, ti äh, prezidenten, herzlichen Dank, Jose Manuel. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospod äh, Manuel za uvodne besede. Tudi jaz vam želim srečno novo leto. Upam, da bomo vsi imeli veliko elana, veliko zagona, veliko poguma. Upam, da bomo leto dobro začeli mislim, da je primerno, da imamo razpravo o tem, kako bi lahko bolje izvajali naložbe v Evropski uniji. Mislim, da je velika večina parlamenta prepričana, da bi bilo dobro, če bi imeli dobro zakonodajo na tem področju. In Jose Manuel je povedal, sicer nismo z vsem zadovoljni, kar zadeva izvajanje hm, te strategije. Mislim, da tukaj Obstaja še možnost za izboljšave, to zadeva tudi izbiro projektov, vprašanje dodatnosti, o tem smo že govorili. Veliko projektov je, ki bi tako ali tako bili deležni financ brez EFSI-ja. Vprašanje je, ali smo z EFSI-jem res izvajali strateške naložbe. Mi imamo vtis, da pogosto je odgovor ne. Vprašanje je, ali je ta semafor, ki smo ga uvedli, dovoljkrat bil izkoriščen za to, da bi ocenili primerno za naložbe. Naš odgovor bi bil ne. Zanima nas tudi, ali imamo dovolj platform za naložbe, za to, da bi naprimer podpirali mala in srednja podjetja, še posebej tudi, da bi imeli mali in srednji projekti priložnost, da se udeležijo dejavnosti glede posodabljanja. Naše mnenje je, da je bilo tega premalo. Vprašanje je tudi glede organizacije EFSI. Pogosto imamo vtis, da je naš partner, torej Evropska investicijska banka, preveč zavezan tradicionalizmu, da izvajajo stvari po starem, da upoštevajo stara merila uspešnosti in ne upoštevajo dovolj novih meril, ki smo jih predstavili mi, torej strani Komisije držav članic in Evropskega parlamenta. Komisija nam je poslala predlog FC 2.0. Opaziti je mogoče izboljšave, naprimer obravnava podatkov semaforja, to naj bi bilo zdaj javno, tudi kar zadeva določitev velikega dela naložb za trajnostne cilje, obstaja nekaj problematičnih točk, naprimer vprašanje novega denarja. Tukaj je odgovor ne. Ne vem, kako bomo dosegli večji učinek brez novega denarja. Lahko bi rekli, da poskušajo z triki povišati vsote, ne da bi okrepili učinkovitost naložb. Vse to obravnavamo mi kritično. Parlament si želi podaljšanje EFSI, podpiramo ideje, podpiramo cilje EFSI-ja, ampak ne moremo kar tako sprejeti, ne da bi popravili problematične točke. Mi bomo veliko časa in dela uložili v ta del zakonodaje, to smo storili tudi pri prvem delu ESIA. Dva procesa imamo pred seboj. Najprej poročilo o oceni. S tem se bomo najprej soočali, kajti ugotoviti želimo, kaj je šlo dobro, kaj je šlo slabo, kaj bi lahko izboljšali. Potem pa bomo imeli zakonodajo v zvezi z FC 2.0. To bomo izvajali po fazah, postopoma torej. Seveda pa bomo poskusili do sredine maja to v odborih pripeljati do konca, zato da bi tudi zakonodaja lahko bila sprejeta še v času malteškega predsedovanja pred poletjem. Torej, to je naš koledar zaenkrat. Lepo bi bilo, če bi nam povedali, kakšna je časovnica, kdaj bomo imeli javno predstavitev, kdaj bodo z nami strokovnjaki. Strokovnjaki bi bilo dobro, da bi spregovorili pred nami, eh, ampak veste, kakšne so tehnične omejitve, odbori ne smejo imeti preveč zasedan in tako naprej. Gre torej za tehnične ovire na naši strani, ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli tehnično rešitev glede časovnice čim prej. Upamo pa, da se bomo lahko nekje priključili. To se je bilo pri, zgodilo pri FCU 1 prav vedno. To želim povedati tudi Hoseju Manuelu, Veliko smo se podpirali med političnimi skupinami, delali smo zelo konstruktivno, različne skupine so delale skupaj in tudi za drugo fazo si želimo, da bi bilo tako. Cilj je tega prav gotovo ureden in že vnaprej se veselimo vaše podpore in pomoči. Hvala. Hvala lepa obema soporočevalcema. poročevalcev v senci iz EPP in ELS ne vidim. Sama bom govorila v imenu gospoda Karasa, Eva Pavnova torej. Pozdravljeni vsi, srečno novo leto. Govorila bom na mesto Otmarja danes, oprostite. Ima sestanek na Dunaju v zvezi z nacionalno zvezdno politiko. Lepo je, da imamo zdaj prvo priložnost za izmenjavo mnen o tem, kaj smo že dosegli v zvezi z EFSI. Najbolj pomembno je pa, da pogledamo naprej in da se posvetimo temu, kaj nas čaka v prihodnih letih. Uredba EFSI je v bistvu naložbenega načrta predsednika Junckerja in tudi politik komisije. Pred skoraj dvemi leti se je začela izvajati in Zaradi tega smo že dobili delovna mesta, rast in povečali smo tudi konkurenčnost v Evropski uniji. To je torej dober in pozitiven začetek. Samo še nekaj o številkah. Nekateri kolegice in kolegi so to že omenili. Mobiliziranih je bilo 164 milijard evrov in to predstavlja 52 odstotkov našega cilja, 200 tisoč MSP je od tega imelo korist. Zelo sem vesela, da so bili ti projekti konkretno identificirani po vseh državah članicah in pokazalo se je, da so naložbe potrebne prav povsod. Mislim, da smo na pravi poti, ampak čaka nas še dolga pot. Vse tri ocene so pomembne, nekatere so že bile omenjene, ocena EIB komisije in ocena Ernst Younga so pokazale na pomotljivosti pri izvajanju EFSI in te pomotljivosti je prav gotovo treba odpraviti. Komisija je predstavila spremembo uredbe decembra 2016 in tam je podaljšan instrument do konca večletnega finančnega okvira. To pozdravljam, parlament si je za to prizadeval, ampak vseeno se pojavlja kar nekaj vprašanj, ki jih je še treba odgovoriti. To vključuje, na primer, izzive, kot so potreba potem, da imamo jasno opredeljeno dodatnost projektov, zato da premostimo omakljivosti trga. Potrebujemo tudi profile za visoko tveganje, prav tako moramo imeti malo užbe na okna za kapital, zato da zagotovimo, da bodo finance pritekle. Prav tako pa še ni bilo izvedenih nekaj pravil, naprimer sodelovanje z nacionalnimi bankami za spodbujanje naložb. Moj kolega Otmar želi to jasno povedati tudi tistim, ki nas poslušajo preko spleta. Naložbe v Evropi niso šprint, ampak maraton. Zato bomo potrebovali bolj trajnostne in dolgoročne naložbe, potrebovali bomo tudi več infrastrukturnih projektov in inovativne naložbe, kot so naprimer novi viri energije in digitalna prihodnost. Upam, da bomo skupaj lahko uspešno rešili ta vprašanja v prihodnih mesecih in v imenu Otmarja se zahvaljujem obema soporočevalcema za zelo dobro sodelovanje. Samo še minuto, lepo prosim, zato da podam še svoje komentarje. Sama sem poročevalka v senci v odboru Inko za to mnenje, ki ga pripravljamo. Čisto na kratko torej povedati želim, da EFC ni univerzalna rešitev za vse naše težave v Evropi, ampak prav gotovo gre za dobro orodje, ki je že prineslo konkretne rezultate. V mnenju Inko smo podali zelo pomembno točko, namreč, in to bi bilo zelo lepo, če bi soporočevalca prisluhnila in upoštevala, ugotovili smo, da je samo 10 odstotkov naložb EFSI v digitalnem sektorju, kar pomeni, da je ta številka zelo nizka. Dve minuti ste imeli, predsednik prekinja. Mislim, da bi bilo dobro, če bi spodbujali naložbe v bolj tveganih projektih, ki lahko zagotovijo več dodane vrednosti, ne pa da financiramo druga področja, ki so bolj naravni cilji za finance, ne pa digitalni skupni trg. Tudi sama torej se veselim dela na predlogu FC 2.0. Hvala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 tvegane naložbe. Udo je to omenil in te naložbe so komplementarne, ki jih brez EFSI-ja ne bi bilo. EFSI se financira iz odbora za pro, oziroma iz proračuna Evropske unije, zaradi tega pa je manj denarja v vzorju 2020 ali instrumentu za povezovanje Evrope, naprimer, zato denarja ne bo v teh dveh programih. Zakaj to omenjam? Namreč, če bomo denar porabili za izolacijo 40 tisoč stanovanj v Franciji, naprimer, potem to ni dobra politika, kajti druge države to financirajo iz nacionalnih proračunov. V FC2 bi morali imeti boljše projekte. Podpiram projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti, ampak zadeve bi morale teči komplementarno. Dodatnost mora biti jasno opredeljena. Včasih izvajamo dobre projekte, kot so naprimer projekti v Franciji, ampak denar porabljamo za projekte, ki bi tako ali tako bili financirani na nacionalni ravni. Zato pozdravljam zdaj drugo fazo EFSI-a. Posvečali se bomo regijam in MSP-jem ter drugim zaenkrat spregledanim področjem, ampak biti moramo zelo pozorni, da ne bomo jemali denarja projektom in programom za inovacije v drugih delih proračuna. Hvala. Hvala, Sander Lunes. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz vam želim. Srečno novo leto in upam, da bomo imeli zelo uspešno leto 2017. EFSI, vsi se strinjamo, da bi bilo dobro, če bi uporabili sredstva EU za to, da bi to prineslo še več naložb. Ampak vemo, da to ni univerzalna rešitev. Naložbe na situacijo v Evropi se izboljšuje, ampak zaenkrat še nismo tam, kjer bi želeli biti. Še veliko je negotovosti. Evropa se še vedno predstavlja kot zelo draga in zapletena. Zelo pomembno je, da pozdravljamo in poudarjamo temelje. Če želimo imeti naložbeno perspektivo, moramo storiti več. Zmanjšati moramo birokracijo, odpraviti moramo trgovinske ovire in poskrbeti moramo, da bodo države članice izvedle reforme, ki so potrebne. To je vseeno treba upoštevati. Po mojem mnenju, je zelo pomembno, da je Evropa še vedno nestabilna. Poglejte se Italijo in bančni sektor. Ta negotovost ni dobra za naložbeno ozračje. Zdaj imamo izmenjavo mnen, zato se bom posvetil samo par vprašanjem. Res je, pozitivni znaki obstajajo. Prvi znak je izvajanje EFSI-ja v tej prvi fazi, ampak mislim, da je še malce prezgodaj, da bi ocenili dejanski uspeh poročila so bila omenjena komisije Eibeja in Ernst in Younga. Poročilo računskega sodišča ni bilo omenjeno, ne vem, ali sem to prav slišal ali ne, ampak tam je omenjeno, da so bili načrti za to, da bi podaljšali naložbe pripravljeni prehitro in brez dokazov za to, da so nove naložbe upravičene. Zato bi bilo tudi to dobro upoštevati. In še nekaj vprašanj, najprej kar zadeva ocena in potem dodatnost. Ocena, zanima me, ali je bila analiza res izvedena, se moramo omejiti na te tri omenjene analize ali potrebujemo več. Kar zadeva financiranje obzori 2020 in instrument za povezovanje Evrope, ali smo dokazali, da inovacije zaradi tega ne trpijo, ne vem, podatkov še nisem videl. Drugo vprašanje je dodatnost. Tudi tukaj želim biti jasen, mislim, da bo komisija dosegla svoj cilj, ampak uspeha EFSI ne bomo merili samo na podlagi doseganja rezultatov. Preučiti moramo, ali so projekti sposobni preživeti, in ali dejansko ne bi bili izvedeni brez Esija. Morda bi morala biti analiza dodatnosti bolj specifična v različnih državah članicah, na koncu pa še samo preprosto vprašanje v zvezi z vsebino. Morda bi bilo dobro, če bi imeli tudi sistem večjega prenosa pristojnosti iz EIB na nacionalne banke za promocijo, zato da bi lahko bolje izvajali potrebne skrbne preglede. O tem zaenkrat še nismo govorili. Hvala. Hvala lepa. Bern Kölmen, EKR. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz vsem želim srečno novo leto. Upam, da bo šlo bolje kot prejšnje leto. povedati želim, da je dobro, da v Evropski uniji razmislimo o tem, kako bi lahko spodbojali naložbe, kajti to bo okrepilo gospodarstvo in tudi konkurenčnost. Ampak pri takšnih vprašanjih moramo upoštevati predvsem nekaj. Razmisliti moramo o tem, ali je zgodovinsko in gospodarsko dokazljivo, da lahko država s takšnimi naložbami spodbuja konkurenčnost na dolgi trg. Ali pa to po drugi strani morda ne škode konkurenčnosti. Bojim se, da je tako. Zaenkrat je večina kolegic in kolegov dejala, da so prepričani, da je EFSI zaenkrat že prinesel dobre rezultate. Po mojem mnenju, še ti rezultati nikjer niso dokazani. Ločevati moramo med zasebnim sektorjem in javnim sektorjem. Če izvajamo nalažbe, naložbe v država članicah, potem to pomeni, da države spodbujamo, da vlagajo na podlagi zadolževanja. Zato ne potrebujemo EFSI-ja, to bi lahko storili tudi brez EFSI-ja. Na zasebni ravni pa, po mojem mnenju, ni entitete, ki bi lahko ocenila, kateri so projekti dodatnosti, ki prinašajo neko dodano vrednost na dolgi rok. Mislim, da lahko celoten projekt postavimo pod kritično luč. Vse realizirane projekte bi morali natančno preučiti, mislim, da bi se lahko marsikaj naučili na osnovi tega. Hvala, gospod Kölmel, tudi za vašo natančnost. Vse poročevalce v senci prosim, da se držijo dveh minut, kajte drugače bomo tukaj še po šesti uri. Ob šesti pa nas čaka nekaj drugega, ma ne? Gospod Ramosa iz Alde, Ekon, ne? Je kdo tukaj iz skupine Alde? ki bi lahko spregovoril kot poročevalec v senci za odbor Ekon. Dobro, potem pa gospod Torvalc. Dve minuti, Alde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Srečno novo leto v božičnem obdobju sem prebiral biografijo Žan Moneja in njegove spomine, ukvarjal sem se z evropsko zgodovino torej. In zanimivo je, da je bil Žan Monej po vojni, naprimer, zelo zainteresiran za to, da bi države vlagale 27 odstotkov svojih nacionalnih prihodkov, da bi vse skupaj zagnale spet. Mislim, da zaenkrat nekoliko zaostajamo za tem ciljem. Dobro, ampak zaradi tega se mi je pojavljalo zanimivo vprašanje. Gospod Fernandez in gospod Bulman sta opravila odlično delo. Zdaj pa mislim, da moramo izboljšati tehnično dodatnost. Če bomo denar dajali z dobrimi nameni MSP-jem, potem jih bomo morda pripeljali v slepo ulico. Te družbe, ta podjetja morda ne bodo v samem ospredju. Za naslednji krok bi morda bi bilo dobro, če bi bili strogi glede dodatnosti, kar zadeva tehnologijo. Če nam bo to uspelo, potem bomo naredili še en korak naprej in Evropa bi lahko s tem marsikaj dosegla. Hvala. Ja, zelo dobro, da ste citirali Jean Moneja in vseeno ste držali časa za govor. Ekon Gue, Fabio De Masi. Äh, Tudi z moje strani srečno novo leto. Te razprave ne vodimo v nekem vakumu, ampak v času hude krize Evropske unije. Zato želim biti nekoliko bolj načelen nisem presenečen, da nekateri vidiki EFSI-ja ne potekajo tako, kot smo si to predstavljali. Ta zgodba, da je osnovni problem eh, pri naložbah eh, tveganje, me ne prepriča. Eh, zgodovinsko gledano smo imeli pred krizo više naložbene kvote in jasno je, da v gospodarskem okolju, kjer so črtani izdatki države, kjer se črta dohodke, pokojnine in tako naprej, naložbe seveda ogrožene. Zato mislim, da bi kot eh, novoletno resolucijo lahko razmislili o tem, kako spodbuditi javne investicije. Ne preseneča me, da če dajemo zasebnemu sektorju nekakšne, eh, nekakšna jamstva, potem ima seveda to določen eh, učinek, ampak vseeno ni eh, zaželjenih rezultatov, kajti ta spodbuda je enostavno podarjena. Um, spodbujati moramo tudi recimo projekte, kot so javno-zasebna partnerstva na področju nemških avtocest. Pri takšnih projektih vedno znova ugotavljamo, da je to celo dražje za davkoplačevalce prihaja do um, tega, zato ker moramo uh, financirati tudi zadolženost javnih, uh, oprostite, zasebnih investitorjev. Eh, torej, mislim, da bi, iz, da bi morali javne naložbe izuzeti iz teh kriterijev primankljaja, če o tem razpravljamo v okviru obrambe in drugih področji, zakaj ne bi tega naredili tudi za smiselne javne naložbe. Hvala lepa. Člani odbora za proračun GUE, gospa Mirjada. Hvala, srečno bo leto tudi z moje strani. Kratka bom. Želela bi se osredotočiti na. Um, The European Investment Bank about this is like trying to extract the third. Želela bi se osredotočiti na zadruge in druga eh, družbena podjetja. Tukaj so postopki zelo zapleteni. Težko kdorkoli dostopa do naših skladov. Govorimo o poenostavitvi, govorimo o tem, da mora vse skupaj postati pregledno za naše državljane. Ampak, če želi kdo iz majhnega in srednjega velika podjetja dostopati do teh sredstev, potem uh, pogosto niti ne ve, da ta sredstva obstajajo, kaj šele, da lahko dostopa do njih. Vedno imate številne plasti birokracije in Potem so tukaj še obresti in vse ostalo. Zato mislim, da takšen postopek sedaj ni učinkovit. Govorimo o 125 milijonih, ki bi jih naj porabili do konca leta 2015. Nisem videla dokazov za to, nisem videla nobenih konkretnih podatkov o tem. Zato mislim, da so pravzaprav zasebni naložbeniki tisti, ki imajo tukaj največje koristi. In nimamo nič proti njim, ampak preprosto smo pustili na cedilu socialno gospodarstvo v Evropi. In sedaj spet govorimo o več denarja, o več sredstev, ne da bi poskrbeli za to, da bodo sredstva dostopna tistim, ki jih res potrebujejo. Tako da o tem moramo razmisliti, ko bomo pripravljali oceno. Potrebujemo te informacije, potrebujemo uh, preglednost in odgovornost. Eh, to smo trdili od vsega začetka, ampak nažalost do sedaj nismo dobili nobenih eh, dokazov za to. Nima vse države javnih bank, na Irskem jih nimamo. In kot sem že povedala, pogosto ljudje niti ne vedo, da ta sklad obstaja, ne vejo, kako se tukaj prijaviti, ni nobenih ABC napotkov. Govorimo o poenostavitvi, ampak dovolj, da o tem samo govorimo, eh, treba je za to poskrbeti tudi v realnosti. Hvala. Gospod Ajka v tej naslednji skupini zelenih. Hvala. Tudi jaz želim vsem skupaj srečno novo leto, predvsem komisiji. Upam, da bo v novem letu komisija delala tudi na svoji verodostojnosti, kajti do sedaj je pri ocenah EFSI-ja komisija sporočala samo, da je to uspeh in da moramo s tem skladom nadaljevati konec. To ni verodostojna ocena. Vsi vemo, da če si ogledamo neodvisne ocene, obstajajo tukaj tudi številne kritike. Mi smo podpirali EFSI, ker se nam zdijo naložbe ključnega pomena za naša gospodarstva. Naložbe so ključnega pomena, ampak potem morajo uh, biti pravilno zastavljene. Moramo določati prednostne naloge, poskrbiti moramo za preglednost in vse te vidike pri EFSI-ju močno kritizirajo. Ko gre za notranje ocene EIB, pa tudi ko gre za neodvisne ocene, recimo Ernst Young ali pa računsko sodišče. Uh, če ne bomo teh kritik vzeli resno, bomo vsem skupaj samo škodili. Mi si želimo naložbene politike, ampak ta mora biti učinkovita, naložbe morajo iti na pravi naslov in tudi privatizacija projektov mora iti v pravo smer, dodana vrednost mora iti v pravo smer. To smo obljubili, ko smo sprejemali ta naložbeni načrt. To moramo tukaj poskrbeti za rezultate um, ne moremo preprosto nadaljevati kot da sedaj in upam, da bo to končno razumela tudi komisija. Ne moremo reči, da je to Junkerjev mm, naložbeni načrt in uh, bo v vsakem primeru uspeh. To ni dovolj. Moramo si ogledati kam gredo te naložbe. Če vemo, da še vedno številne naložbe, recimo v primeru infrastrukture, gredo za fosilna goriva, potem to preprosto ni prav. Potem, če se ogledamo geografsko ravnovesje, velika večina gre državam, kot so Združeno kraljestvo in Nemčija in Francija. Tudi to ni prav. Eh, to niso države, kjer bi nujno potrebovali naložbe. In pa še tretjič, učinek na zaposlovanje bi moral biti veliko večji. Eh, sedaj smo ugotovili, da smo dobili samo približno 7 tisoč dodatnih delovnih mest. Ta številka je veliko premajhna in to je treba izboljšati. Treba je izboljšati uh, določanje prednostnih nalog, točkovna tabela mora biti pregledna, javnost jo mora poznati, zato da bo vedela, kaj se, bo, kaj se tukaj dogaja. In če se to ne bo vse spremenilo, bomo, res, bomo resnično težko nadaljevali s tem. Potrebujemo dobro naložbeno politiko, zato da bomo lahko uh, spravili Evropo na pravo pot. Hvala, gospoda Maragala. Ni. Naj besedo gospodu Tarandovu morda bi on želel kaj povedati v imenu zelenih in odbora za proračun. Please, Mr. Maragall, who is back in Spain. Nažalost, ne morem nadomestiti uh, gospoda Maragala, ki je šel v Španiji. Dobro, kdo je iz EFDD? Izvolite. E Mikrofon za tolmače, prosim. I have a big voice, I don't usually need a microphone. <laughs> uh, when... Ja, se sem tako glasen. Kdaj se bo Evropska unija naučila, da to, da ropa poštena podjetja in državljane strani uh, uradnikov, ki nimajo pojma o tem, kako poslovati, ne bo prispevalo k ustvarjanju delovnih mest? Vlade ne ustvarjajo delovnih mest, podjetja pa. Mm, pomislil bi, da je komunistična vzhodna Evropa že uh, imela dol časa, da bi ugotovila, da ta neuspešni eksperiment ne deluje. Uh, če dajemo projektu vladno spodbudo, uh, potem lahko tudi iz pokojninskih skladov vlagajo v te scheme. In to je lahko zelo dvomljivo. Kaj se bo zgodilo z upokojenci, ko bodo te scheme propadle? To bi lahko opisal kot uh, trik z zaupanjem in mislim, da to ni pravi način eh, naprej. No, na srečo bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, tako da se nas ta problem v prihodnje ne bo več dotaknil. Hvala. Ne vidim nikogar iz EFTT, eh, e tako da dajem besedo, besedo nekomu iz ENF. Ne? On se strinja z mano. Okay, so, um, Sedaj pa še tisti, ki ste se javili v postopku catch-the-eye. Prvi je gospod Rubih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz vam želim srečno novo leto. In uh, spet bi izpostavil naslednje. Brez proizvodnje, brez storitev, ne bomo imeli potrošnje. Če želimo biti socialni, moramo najprej poskrbeti za to, da bomo producirali in da bodo, eh, da bodo tudi ponujene storitve in zato je treba seveda investirati. Pri tem pa ne moremo biti vedno prepričani, da to, kar investiramo, prinese vedno uspeh in da lahko potem ta povratna sredstva spet investiraš. No, zato moramo biti pripravljeni tudi na določena tveganja. Uh, Zato moramo najprej razmisliti o tem, kaj narediti v primeru majhnih in srednje velikih podjetij, kako se uveljaviti tudi na svetovnem trgu. Zato podjetja potrebujejo določena jamstva, moramo jim dati jamstva za uspešnost, zato da bodo sploh dejavna na področju izvoza. Eh, in zato gre tukaj tudi za vprašanje financiranja eh, sredstva iz obdavčevanja so na nacionalni ravni zelo skromna, zato bi se morali moti. Zato bi se morali zanesti na sredstva na evropski ravni. Tukaj imamo milijarde. Eh, pravzaprav bi morali dati ta sredstva na razpolago kot lastni kapital EIB-ju in eh, ta denar tudi ni ko, um, poskrbeti tudi za nizke obresne mere pri tem. In tudi pri schemi ETS bi lahko tam privrčevana sredstva močneje oziroma bolj učinkovito uporabili. Tudi za EFSI in tudi na ta način bi dosegli večji učinek vzvoda. To je pomembno predvsem za države v razvoju, za razvojno politiko. Uh, velik korak naprej bi bil, če bi jim omogočili, da naložbeni projekti, ki se dogajajo v, raz, v državah v razvoju, lahko prevzamejo tudi jamstva iz teh skladov. To bi bilo koristno za obe strani. Termoš Perez, naslednja. Merci beaucoup. Euh... Najlepša hvala, gospod sopredsedujoči. To je prva izmenjava mnen med odboroma za proračun in eh, za ekonomske zadeve. Marsikaj smo že slišali. Pomembno je, kako se pogajamo s svetom. Sama bi izpostavila to. Na zadnje smo imeli dva, tri pomembne eh, cilje in eh, zato je bilo jasno, kakšno je stališče parlamenta v primerjavi s stališčem sveta. predlog eh, komisije v tem primeru pa vsebuje veliko eh, stališč, ki smo jih imeli mi pri FC1, pa takrat niso bila sprejeta. Upam, da bosta eh, soporočevalca to upoštevala in da bomo delali na tej osnovi. Na to je treba izpostaviti vprašanje, ekološke tranzicije. Vprašati se moramo, če bomo ponovno zagovarjali idejo, ki smo jo že imeli v preteklosti, torej, da bi imeli specifično kvoto, eh, zato da bi se lahko ustrezno borili proti izzivom, s katerimi se soočamo eh, na to dodatnost in platforma in tako naprej. Rada bi ustrajala pri dveh eh, zadevah. Po mojem mnenju so to Eh, zanimivi elementi, eh, ki nam bodo pomagali pri oblikovanju stališča parlamenta. Prvič. Nismo bili popolnoma prepričani, eh, če naj AB vodi ta projekt. Komisija je želela na ta način nekako usmeriti sam projekt. Izboljšati je treba upravljanje EIB-ja, eh, se osredotočiti na sodobne investicije. Mislim, da imamo še precej manevrskega prostora in eh, mislim, da je treba izkoristiti to priložnost, da eh, FC2 izboljšamo z vidika upravljanja. Zadnja točka pa se nanaša na, neša, na, naša, na Eh, socialne naložbe. Vem, da te niso vsami eh, srčiki investicij v okviru Junkerjevega načrta, ampak eh, kolega iz skupine zelenih je o tem že govoril. Nekaj dela je bilo upravljenega. Laslo Andor, nekdani komisar za socialne zadeve, je ustrajal pri tem, ustrajajo pri tem, da se moramo sredotočiti tudi na socialne naložbe in mislim, da je to naloga parlamenta. Hvala. Hvala. Nihče drug se ni javil k besedi. Če želi še kdo besedo, se lahko sedaj javi. Nihče? Ne. Potem je tukaj predstavnik komisije, gospod Giorgio Chierocassoni. Izvolite besedo. Uh, thank you, chair, and, and thanks a lot to... Hvala. Gospod predsedujoči, hvala vsem poslancem za zanimivo razpravo in hvala za to, da ste dali priložnost eh, tudi komisiji, da prispevamo še svoje k tej razpravi. Kot so povedali številni poslanci, um, mi tolmačimo izvajanje EFSI-ja kot uspeh. Številne razloge za to smo že podali. Predvsem je eh, uspešno okno za majhna in srednja velika podjetja. No, seveda je pa treba dati naš polago vsa sredstva, ki jih trenutno omogoča naša pravna osnova. Komisija se pa vsekakor eh, zaveda, da kritik, ki so bile izražene, zavedamo se tudi določenih pomankljivosti, ki so se pokazale v prvi fazi izvajanja EFSI-ja. Številni ste omenili. In our new proposal. Uh, dopolnilnost, additionality. Uh, no, um, tukaj se strinjamo z parlamentom, to dopolnilnost bi morali bolj poudariti, morali bi se osredotočiti na vrzeli na trgu, na kriterije upravičenosti in poskrbeti bi morali za bolj natančne definicije primerov. Eh, no, eh, kakor ste povedali tudi nekateri izmed vas, trenutno nismo investirali v državah, ki niso del uh, kohezijske politike. Tu se nam je zdelo bolje, da bi vse skupaj prepustili trgu. No, uh, to dopolnilnost pa ne moremo usiliti samo z strogimi kriteriji ali pravili. Prej gre za vprašanje preglednosti. In v tem smislu sta, dva vidi, eh, sta pomembna dva vidika. Komisija je predlagala, da bi v imenu preglednosti eh, zahtevali od eh, odbora EFSI-ja, da razkrije kriterije, zakaj se jim nek eh, projekt zdi, um, zdi ustrezen. Uh, na ta način bi povečali preglednost in s tem tudi učinek dopolnilnosti. Eh, prav tako se zavedamo tega, da je treba izboljšati regionalno in geografsko ravnovesje, ko gre za izvajanje EFSI-ja. V tem smislu bo Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe odigralo pomembno vlogo. To vozlišče je bolj lokalno prisotno in skrbi za krepitev odnosov med EIB e in pa promotorji projektov. Kakor je povedal eden izmed vas, ehm, če želimo dobre projekte, ehm, potrebujemo tudi dobro svetovanje. V kohezijskih državah smo predlagali bolj fleksibilne kriterije upravičenosti, um, recimo z širšo definicijo industrijskih naložb v teh območjih. Prav tako ne smemo pozabiti na um, sinergije z strukturnimi skladi, s tem bi se morali ukvarjati tako znotraj EFSA, kako tudi pri ločenih predlogov, omnibus predlogih uh, v zvezi z uredbo o skupnih določbah. Uh, no, tukaj so pomembni še nekateri drugi kvalitativni vidiki. Kako je povedala gospa Beres, Eh, želimo se osredotočiti na borbo proti izogibanju davkom eh, pri EFSI-ju, kajti Evropska unija bi tukaj morala služiti vsem kot zgled. Ob zaključku naj se zahvalimo obema poročevalcema, gospodu Fernandesu, ki je podal zelo dober pregled trenutne situacije, in pa gospodu Bulmanu, s katerim se popolnoma strinjam s tem, da je treba s pogajanji zaključiti še pred poletnim premorom v času maltiškega predsedovanja Evropske unije. Ravnati moramo hitro, zato da bomo zagotovili eh, gotovost za investitorje in da bomo lahko nadaljevali z EFSI-jem tudi po poletju. Hvala. Hvala, gospod Kiron Kasoni. Eh, ob zaključku pa bi dal besedo še objema soporočevalcema, zato da boste lahko odgovarjala na vprašanja. Gospod Bulman je prvi. Hvala lepa, gospod sopredsedujoči. Želel bi povzeti prispevke kolegov. Vsem se zahvaljujem za njihove prispevke. Torej, po svoje bom povzel. Nekateri kolegi načeloma trdijo, ne vem, kaj ima država tukaj iskati. E, država vse poslabša. E, no, prosite, to sem sedaj nekoliko strnil. Jaz to razpravo dobro poznam. O tem smo v parlamentu že dolga leta razpravljali. E, no, jaz ne pravim, da nima smisla, da vodimo to razpravo. Ampak bi pa posvaril pred tem, da spričo visoke brezposelnosti v državah Evropske unije, um, spričo potrebe po inovacijah v zasebnem in javnem sektorju, bi tukaj svetoval, da smo pragmatični. Meni se zdi to načelo uh, jasno že od leta 1976 od uh, projekta Wealth of Nations. Elvin Smith je takrat se boril proti um, gospodarstvu, državnemu gospodarstvu, ki ni bilo demokratično. Je pa državi vseeno pripisal pomembno vlogo pri organizaciji uh, modernega tržnega gospodarstva. Želel je razbiti državni monopol v preddemokratični družbi. On je takrat ponudil ideje za mešano gospodarstvo, kot ga pravzaprav danes poznamo povsod v zahodnem svetu in v Evropski uniji. Zato mislim, da bi bilo razumno reči, da je večinsko stališče naših odborov eh, to, da lahko mm, državno pobudo in zasebno pobudo na smiseln način povež, povežemo ali pa še naprej to razglašamo za neumno. Eh, če bi v državi za presežki porabili sredstva za gradnjo avtocest, potem je to seveda neumno lahko pa recimo postopamo tudi, razmi, tudi smiselno. Če ima kdo preveč sončne energije, vodne energije, potem uh, uh, lahko. Um, Te presežke porabimo tudi za javne naložbe in tako naprej. Skratka, potrebujemo inteligentno, inteligentno sodelovanje med uh, državo in med uh, zasebnim sektorjem. kolegi so govorili tudi o nekaterih primankljajih, recimo na področju social uh, političnih pobud. Eh, potem, uh, pomank, potem uh, imamo tudi pomankanje investicij, zato ker ne izbiramo projektov na dovolj inovativen način in učinkovit način. Pri vsem skupaj treba uh, upoštevati vidik moderne tehnologije. Očitajo nam, da smo to do sedaj pri izbirnih postopkih preveč spregledali. Potem strinjam se tudi s tem, da je treba izboljšati upravljanje skladov, projektov in tako naprej. Sem tem se strinjam. Tukaj se moramo, se sedaj, eh, se moramo sedaj lotiti dela. Um, na podlagi dosedanjih izkušenj se moramo odločiti o tem, kako oblikovati FC2. Naš cilj pa mora pri tem biti to, da dobimo kar se da hiter, učinkovit način za visoko kakovostne, učinkovite investicije. Um, upam na vašo podporo in veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. še gospod Fernandez iz zbora za proračun. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem kolegom in kolegicam. Parlament je bil enoten in še naprej bo enoten. Oba poročevalca imata enake cilje in eh, to smo slišali tudi sedaj. Imeli smo enake cilje v EFSI-u 1. Za eno milijardo evrov smo eh, lahko Eh, znižali reze iz eh, obzorja 2020 in eh, instrumenta za pozovanje Evrope, izboljšali smo besedilo, potrebujemo boljšo upravno strukturo, v uredbo smo zapisali tudi teritorijalno kohezijo kot enega od ciljev in ustvarjanje delovnih mest. Še naprej pa bomo imeli težavo. Ta sklad zahteva proaktivnost, eh, proaktivnost upravičencev, tistih, ki želijo eh, sredstva, proaktivnost eh, regij. Naj vam dam primer energetske unije, ki jo potrebujemo, o kateri vedno govorimo. Države članice morajo za to nekaj narediti. Parlament je bil tisti, ki je omogočil možnost, da sosednja država uporabi jamstvo iz tega sklada. Ampak države se morajo med sabo pogovarjati. Države morajo izkoristiti platforme, ki omogočajo sodelovanje med državami. Ta cilj je izjemno pomemben za Evropsko unijo, še posebej v tem geopolitičnem trenutku. Cilj te razprave je bil obravnavati izvajanje, to je res. Ampak začeli smo govoriti tudi o prihodnosti. Po mojem mnenju je socijala, kmetijstvo, eh, ribištvo že eh, vključeni v to uredbo. So že v duhu same uredbe. To lahko še bolj jasno zapišemo, prav s tem se strinjam, ampak eh, vzpostaviti je treba platforme za socialne cilje, ki temelijo na trenutni uredbi. Mislim, da moramo ustrajati pri še enem cilju. Platforme so tisto sredstvo, ki je najboljše za to, da zberemo voljo na enem mestu, da zberemo projekte eh, na enem samem mestu, da zberemo projekte, ki se financirajo z naslova tega sklada in eh, z naslova strukturnih skladov. Vse to je treba združiti, tako da bomo zagotovili sinergijo da bomo zagotovili koordinacijo. In če si želimo več sinergije, potem eh, moramo uporabljati instrumente, ki jih imamo na voljo. Še nekaj me skrbi. Vemo, kateri projekti so sprejeti. Vemo tudi, kateri projekti so zavrnjeni. Ne, poznamo pa tistih eh, projektov, ki niso vstopili v sam sistem. Naprimer, nekdo eh, nekomu reče, vaš projekt je premajhen, zato sploh ne bo začel poti eh, do sredstev. Ugotoviti moramo, kateri projekti ostanejo pred vrati. Prepričan sem, da eh, lahko z naše strani, strani parlamenta, in pri tem bi se rad poklonil tudi delu Uh, Uda Burmana, odličnega soporočevalca, s katerim sodelujem. Uh, prepričan sem torej, da lahko računate na uh, čim hitrejše sprejetje uredbe. Parlament si za to prizadeva. Upam, da bo malteško predsedstvo sledilo istim ambicijam v drugih institucijah mislim, da smo z naše strani že v preteklosti pokazali, da lahko delamo hitro in da želimo sodelovati z vsemi. Želimo si tega inputa, želimo si tudi podpore vseh političnih skupin. Cilj eh, za naložbe, eh, večja konkurenčnost Evropske unije, zaposlovanje eh, in teritorijalna kohezija, vse to so cilji, ki so nam skupni. Evropa potrebuje uh, Eh, naložbe. Na to vprašanje vsi odgovarjamo eh, z istim odgovorom. Imamo težave na trgu eh, in te je treba razrešiti. Ravno zato potrebujemo ta sklad in ta sredstva. Potrebujemo več delovnih mest, potrebujemo tudi več konkurenčnosti. Prepričan sem, da bomo skupaj zagotovili izboljšano uredbo, še vedno pa se bomo soočili, še vedno pa se bomo soočali eh, s tistim glavnim problemom. Spoštovati bo treba to uredbo, dobro jo eh, bo treba izvajati. Hvala. Hvala lepa. Moram reči, da se popolnoma strinjam s tem, kar je rekel gospod Fernandez. In mislim, da obstaja kar velika stopnja soglasja, ko gre za naša stališča, ko gre za zavezo, dobremu sodelovanju in eh, glede tega, da moramo biti kar najhitrejši. No, seveda pa hitrost ne sme biti v protisloju z kakovostjo našega dela. Najprej bomo imeli poročilo o izvajanju EFSI-ja, potem pa drugo poročilo, sedaj bom prebral še koledar. Morda lahko razmislimo o tem, ali bi bila lahko časovnica nekoliko tesnejša. Torej, ta koledar, ki ga imate pred seboj bo verjetno lahko sovpadal tudi za zaključkom malteškega eh, predsedovanja. To bi bilo dobro. In kot je rekel gospod Fernandež, dobro je, da dobimo zakonodajn, dobro zakonodajno besedilo. Pomembno pa je tudi to, da eh, kar najbolje uporabimo inštrumente, orodja, ki so nam na voljo. No, lahko pa še poskrbimo za določene izboljšave, lahko dobro izkoristimo platformo, lahko uporabimo Eh, inštrument eh, dopolnilnosti za infrastrukturne projekte, pa tudi za druge tvegane projekte, potem lahko poskrbimo za boljše združevanje virov financiranja in tako naprej. Skratka, to zakonodajno delo bi nam lahko služilo tudi temu, da izboljšamo trenutni način eh, izvajanja sklada EFSI. Izvajanje poteka dobro, ampak še vedno obstaja nekaj prostora za izboljšave. Datumi so naslednji predstavitev 23. januar. 25. januar obzorožitev predlogov sprememb, predstavitev eh, osnutka poročila 13. februarja v Štrasburu, obzorožitev predlogov sprememb 28. februarja, eh, predložitev zakonodajnega poročila 15. marca. Eh, tu bi morda lahko pridobili kakšen teden, ampak dobro, to ni bistveno izmenjava stališč in predlogov sprememb 3. Eh, aprila, rok za vložitev 10. aprila, glasovanje v odboru 15. maja in potem bi takoj začeli za trialoge 17. maja. To je časovni načrt. Eh, upam, da bomo lahko delo zaključili pred poletnim premorom in upam, da bo zakonodaja prav tako sprejeta pred poletjem. Če so predsedujoči, želite kaj dodati? Hvala, Roberto. Nasplošno bi dodal naslednje. To, kar si prizadevamo, ni šprint, ampak eh, maraton. Ravno zato vse pozivam, da smo inteligentni, modri in tudi kritični. Kar se tiče časovnice, je to res maraton in eh, to moramo vzeti na znanje. Veliko časa je bilo potrebnega, zato vsi vemo, da politično okolje v Evropi na vse skupaj ne gleda ravno pozitivno, ravno nasprotno. Tako da moramo še naprej ostati kritični. Najlepša hvala. Mislim, da lahko s tem sklenemo ta sestanek. Naslednja skupna seja med odboroma Ekon in Pač na to temo bo potekala 23. januarja ob četrti uri popovdne. Hvala, sestanek je končan.